Znova otvarjam zasedanje Evropskega parlamenta, ki je bilo prekinjeno 20, 12. maja 2011. Zapisnik prejšnje seje je bil razdeljen. Ker niče ni imel pripomp, je zapisnik tudi sprejet. Sporočila predsednika Slišali bomo kratko izjavo. Pozdravljam gospoda Rahmono, predsednika Tadžikistana, ki je pri nas na obisku v Evropskem parlamentu. Pred hvilo spotkavam še s panem prezidentem, omavjališme naše z gospodom predsednikom sva se srečala pred nekaj minutami. Pogovarjala sva se o reformah, ki jih sprejemajo v Tačikistanu. 4. junija obeležujemo zelo pomemben dogodek. Leta 1989 so kitajske oblasti zatrle kitajske protestnike na trgu nebeškega miru. Vsi poznamo te dogodke. In pred 20, 20 leti smo na polskem imeli prve delno svobodne volitve. Na teh volitvah je demokratična opozicija zmagala z veliko večino. Samo en sedež so druge politične stranke dobile v senatu. Ta dva pomembna datuma nas opominjata, kako zelo se je Evropa spremenila in kako veliko smo v srednji in vzhodni Evropi že dosegli